lahko predsedniki političnih skupin zastavijo vprašanja, ki mora biti omejena na eno minuto. Tudi odgovor gospoda Barosa mora biti omejena na eno minuto. Če želijo predsedniki političnih skupin zastaviti dodatno vprašanje, mora to biti omejeno na 30 sekund. Ravno tako pa tudi odgovor predsednika Evropske komisije. To so torej pravila, ki smo jih sprejeli. Potem pa je tukaj še drugi del te ure za vprašanje predsedniku komisije, kjer bomo imeli pogovor o specifični temi. In ta specifična tema bo torej tema vprašanj, ki jih bodo zastavili prisotni v dvorani. Torej, pričnimo z prvim krogom vprašanj. Prvo vprašanje gospod Dol iz ELS. Izvolite. Monsieur le Président, Monsieur le Président Barroso. Gospod predsednik, predsednik Barroso. Moja poslanska skupina in večina tukaj prisotnih so se leta dolgo angažirali za Lizbonsko pogodbo in zdaj to že obstaja nekaj mesecev. To je zelo, kajti Evropska unija če želi mednarodno delovati, mora imeti to osnovo. Zanima me naslednje, kako lahko poskrbite za to, da bo 500 milijonov evropejcev videlo, da eh, Evropa govori z enim glasom, tako kot to eh, želijo državljani. In eh, prav tako želijo, da Evropa na najvišji ravni enotno deluje. Uh, Eh, služba za zunanje zadeve naj bi začela s svojim delom in parlament naj bi bil tudi udeležen pri ustanovitvi. Eh, parlament bo prav tako zadostil svoj institucionalni vlogi glede spremembe statuta eh, uradnikov. In moja poslanska skupina smatra za zelo pomembno, da ta služba za zunanje odnose tudi dejansko prevzame odgovornost. Zanima me vaše mnenje. Um, Hvala. Eh, ena najpomnejših novosti v Lizbonski pogodbi je prav ta služba, eh, kajti ta služba bo zelo pomembna za visoko predstavnico glede koherentnosti zunanje in varnostne politike. Unija bo s tem okrepljena, eh, zato ker bodo države članice eh, to, kar so sedaj počenjale izolirano, v bodoče bolj koordinirale med seboj. Eh, komisija je odločitev eh, sveta glede ureditve te službe postravila. Naslednji torek imamo sestanek na to temo, sestanek kolegija in zauzimam se za močno pravo Evropsko službo. Eh, ki bo eh, pomembno presečišče med državami članicami in Evropskim parlamentom v zvezi s to politiko. Eh, ta služba je našla svoje pravo mesto v evropski arhitekturi pod vodstvom visoke predstavnice, ki je hkrati tudi podpredsednica komisije in je tako odgovorna temu parlamentu. Najlepša hvala. Sedaj pa napredno zavezništvo socialistov in demokratov, gospod Šulc. Hvala, gospod predsednik, gospod Barozo. Kriza evra je bila sprožena z nekorektnimi številkami, ki jih je dostavila Grčija. Zanima me, ali lahko potrdite, da v nobenem trenutku prednji je grška vlada predstavila najnovejše številke o svojem deficitu proračuna, vi niti službe vaše komisije niste bili obveščeni o dejanskih številkah. Drugič, ali lahko potrdite, da generalni direktor Eurostata, gospod Rademacher, da je še leta 2004 in leta 2005 imel zelo velike dvome v pravilnost podatkov iz Aten. Kaj ste storili vi za to, da bi pomagali Eurostatu pri zbiranju podatkov? Tretjič, ali drži, eh, da so vas inšpektori Eurostata obvestili o tem, da imajo velike dvome v podatke, ki so prišli iz Aten? Najlepša hvala. Gospod Šulc, ravno zato, ker smo dvomili v grške številke, namreč komisar Almunija je vodil to področje v zadnjih letih in sicer izjemno objektivno, zelo sposoben je tudi bil. In zaradi tega smo se večkrat sestali z grškimi oblastmi, poleg tega pa smo v svetu sprejeli sklep, da bi Eurostatu dali možnost revizije. Nažalost pa so države članice naš predlog zavrnile. Niso želeli dati Eurostatu, Evropski komisiji, več pristojnosti, tako da bi lahko preverili finance Grčije. Komisija je ponovno predlagala to zakonodajo in nekatere države, ki so glasovale proti tej eh, zakonodaji, so mi že obljubile, da se bodo sedaj zauzele za več preglednosti. Najlepša hvala v imenu skupine Alde. Ne, gospod Šulc, dodatno vprašanje. Najlepša hvala. Razumel sem, da je bil gospod Almunija pristojen za to. Vprašal sem vas, kaj ste storili vi. Ali sem vas prav razumel, gospod Baroso, da so za finančno krizo v Grčiji krive države članice, ker niso sledile vašim priporočilom in ali nam lahko poveste, katere države so to bile, kateri predsedniki vlad? Če me sprašujete o krivdi, ne želim nikogar izpostavljati, ampak v prvi vrsti so seveda krive grške oblasti in zaradi tega imamo velike težave. Kar zadeva komisijo, komisar Almunija je z mojo polno podporo in podporo kolegija opravljal svoje delo na izjemno kompetenten način in vprašanje Grčije smo večkrat obravnavali. Kar zadeva države članice, ki so glasovali proti tej zakonodaji, ne vem jih na pamet, vem pa, da je Nemčija recimo glasovala proti in Nemčija mi je tokrat obljubila, da bo glasovala za. Najlepša hvala. Gospod Verhofstadt. Gospod predsednik, danes obstaja velik konsens glede tega, da potrebujemo močno ekonomsko vlado v Evropi. To je že velika novost v primerjavi s preteklimi leti. Eh, preteklo nedeljo je gospod Šojble rekel, eh, da je za Evropski denarni sklad. So pa tudi drugi predlogi in opcije kot oblikovanje Evropske agencije za dolgove, euroobveznice oziroma Evropsko bonitetno agencijo. Eh, predstavnik za tisk komisije je rekel, da se stvari zelo hitro premikajo ta hip. Čisto konkretna vprašanja imam. Prvič, ali drži, da se komisija ukvarja z obravnavo predloga eh, glede oblikovanja Evropskega denarnega sklada? Drugič, ali drži, kar je rekla gospa Merkel, v to odvomim, eh, da je potrebno za to spremeniti pogodbo? Tretjič, ali ste tudi vi mnenja, da je ta sklad lahko samo prvi korak v smeri proti pravi evropski obliki finančnega ministrstva. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kar zadeva predlog mednarodnega denarnega sklada, to je predlagal finančni minister Nemčije. vendar pa se mi zdi, da je to v razpravi o evroobmočju predlog, ki bo najbrž zahteval spremembo pogodbe. Mi v tem trenutku pripravljamo nekaj predlogov za okrepljeno koordinacijo. V tem trenutku vam ne morem povedati natančno, kakšen bo format tega okrepljenega sodelovanja podpiramo vse, kar gre v smislu okrepljenega gospodarskega upravljanja, vendar pa moramo počakati, kako se bodo stvari razvijale in podati predloge v pravem trenutku. Vendar pa mednarodni denarni sklad oziroma predlog povezan s tem ne bi mogel rešiti problema Grčije. Tukaj gre za problem, ki potrebuje podrobnejšo analizo in dolgoročno rešitev. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, Zahvaljujem se gospodu komisarju za odgovor. Seveda sem tudi mnenja, da tak sklad problema ta hip ne more rešiti v razmišljanjih, ki jih ima komisija, me zanima, kako je z različnimi opcijami, ki so na mizi, naprimer, pa eni strani Evropski denarni sklad, to je dolgoročni sklad, potem um, euroobveznice, posojila. V primeru Grčije bi to lahko pomagalo. Potem imamo bonitetno agencijo. Uh, predsednik Evroskupine uh, je rekel, da pač ne želimo biti odvisni od bonitetnih agencij v tujini. In konec koncev. Obstaja tudi razmišljanje o Evropski agenciji za dolgove in vse skupaj je treba združiti za to, da bi lahko sledili nekim koherentnim razmišljanjem, koherentnemu ravnanju strani komisije, ne držav članic. Ja, natančno to. Eh, vse možne predloge smo že dobili. Včasih od ene niste vlade pridi tudi več različnih predlogov in zato ne želimo prehitevati. Eh, In komisar Oli Rehn je to tudi že javno povedal, da e, izdelujemo sporočilo o koordinaciji gospodarskih politik v Evropi in o nadzoru posameznih držav evroobmočja in morda tudi za celotno Evropsko unijo. E, to so stvari, ki jih ta hip pripravljamo seveda ne moremo vsak dan podati nekega novega predloga, eh, objektivno delamo na tem področju in tudi zelo odgovorno. In mislim, v tem smislu bo tudi možno doseči rezultate. Najlepša hvala, gospa Rebeka Harms. Gospod eh, predsednik, spričo situacije, da v Evropski uniji ta hip ni nekakega pravega trga, potrebe eh, po um, genetskem krompirju, vas sprašujem, zakaj ste tako zelo poskrbeli za to, eh, da je bil genetski krompir v hitrem postopku tako hitro eh, potrjen. Želela bi razlago za to, da ste novega zdravstvenega komisarja pripravili do tega, da je pomisleke WHO-ja glede eh, testov za krmila eh, ignoriral. Zakaj niste eh, počakali, da bo EFSA predložila novo direktivo glede ocene tveganja za tveganje za biotsko raznovrstno, za biosfero nasploh, izhajajoč iz gensko spremenjenih organizmov in zakaj ste mimo grede za hrano Eh, in eh, krmo dvignili mejo onesnaženosti na nič celih devet. To se mi zdi strategija tveganja, ki ni spremljiva. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil tudi kolegom. Videli smo eh, vaše letake. Well, Mr. President, please, yes. uh, the commission... Gospod predsednik, beseda je vaša. Komisija se je soglasno odločila, da bo odobrila genetsko spremenjeni krumpir v skladu z evropskim pravom. Spoštovati moramo institucionalni okvir, sprejeti moramo odločitev, da ali ne. Podana je bila prošnja in avtorizacija je bila predmet EFSE, torej organizacije za varnost hrane. Ocenjevali smo tudi prisotnost antigena in po proučitvi vseh dosjejev je bil rezultat ta, da ni nobenih znanstvenih ovir za odobritev genetsko spremenjenega krompirja. Tukaj gre za oceno EFSE, ki je neodvisna od komisije. Torej, vse vidike smo ustrezno ocenili in pravzaprav sem od vas pričakoval čestitke. Kaj ti? Napovedal sem, da nameravam državam članicam dati možnost, da se same odločijo, ali bodo gojile GSO-je ali ne. Mislim, da je to zelo dobro stališče. Vemo, da so velike razlike med državami članicami in nekatere so za GSO-ja, nekatere pa proti. Gospa Harm, dodatno vprašanje. Ja, gospod eh, predsednik komisije, sedaj nisem dobila odgovora na vprašanja glede potrebe po gensko spremenjenem krompirju, eh, ki naj bi dajal pravzaprav samo industrijski škrop. So tudi alternative za to, zakaj torej to tveganje in drugič eh, meja onesnaženosti, zakaj kar nenadoma ni celih 9 odstotkov. Do sedaj smo diskutirali o meji dokaza in pri krmilih in pri hrani eh, gre za eh, krompir, ki je odpor na antibiotike. To se mi zdi visoko tveganje. Zakaj niste nič povedali o tem? Zanima me, če črtujete še nadaljna dovoljenja, ne da bi EFSA dala svoja priporočila. In sicer naprimer za uvoženi riž ali za eh, koruzo v doglednem času. Not yet. Not yet. Um. Well, Mr. President, uh, eh, brought... Gospod predsednik, čestitam vam za navdušenje vaše poslanske skupine. Imate pa odločno mnenje proti in proti vsem genetsko spremenjenim organizmom in imate to pravico. Jaz pa nimam tako odločnega stališča za ali proti. Jaz se odločam glede na priporočila strokovnjakov EFSE. Nimam nobenih predsotkov, kar zadeva genetsko spremenjene organizme. Nisem za, nisem proti in komisija mora slediti stališču. Pri takšnih vprašanjih ne moremo na ideološki način razglabljati o genetsko spremenjenih organizmih, o vsakem posameznem genetsko spremenjenem organizmu. Odločati moramo glede na znanstvena mnenja. Ne gre za to, ali so genetsko spremenjeni organizmi nujno potrebni ali ne, gre za to, da ni dokazov, da bi obstajalo tveganje za javno zdravje ali pa okolje. In zaradi tega moramo spoštovati pravila Svetovne trgovinske organizacije in odobriti takšno vrsto genetsko spremenjenih organizmov. Ni namreč znanstvenih dokazov proti. Najlepša hvala, prekinja predsednik parlamenta. Sedaj pa evropski konzervativci in reformisti, gospod Streček. Eh, Važeni pane predsedo, ja vam slibujem. Spoštovani gospod predsednik, eh, zagotavljam vam, eh, da imam poges OECD nekoliko bolj enostavno temo. V Evropskem parlamentu pravičeno govorimo o trenutni gospodarski in finančni situaciji in prepričan sem, da imajo države članice veliko večji interes na področju zaposlovanja kot pa gensko spremenjenega krompirja. Eh, po eni strani se ta parlament vedno zauzema za Eh, močno vlado, po drugi strani in eh, govorim za konzervativce, eh, da močna vlada ne ustvarja delovnih mest. Delovna mesta ustvarjajo podjetja. Imam tri konkretna vprašanja. Prvič, koliko neodvisnosti prepušča komisija posameznim državam članicam pri ovrednotenju gospodarskih težav. Drugič, ali lahko obljubite, eh, da bo Evropska liga sledila močno zmanjšana, ker to bremeni gospodarsko rast. In tretjič, ali se strinjate z menoj, če pravim, da je manj centralnega urejanja. Um, manj legislative je ta hip najboljši način za premoščanje krize. Hvala. Slovo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštujemo raznolikost držav članic. Zaradi tega smo to jasno zapisali tudi v strategijo 2020. Zato sprejemamo instrumente socialne in gospodarske kohezije. S tem spoštujemo raznolikost držav članic. Hkrati pa seveda potrebujemo tudi močnejše gospodarsko upravljanje, kajti nobenega smisla ne bi imelo, če ne bi koordinirali Evropskega gospodarskega območja. V tem primeru se namreč ne bi mogli soočiti z velikimi izzivi in se ne bi mogli enakovredno pogovarjati z ZDA, Kitajsko in tako naprej. Torej moramo imeti skupni pristop, hkrati pa različne ukrepe za različne države članice. kar zadeva zmanjšanje administrativnega bremena, to se mi zdi zelo pomembna pobuda. Ogledati si moramo, kje je zakonodaja potrebna in se izogniti nepotrebni zakonodaji. Najlepša hvala. Gospod Lotrbiski v imenu Združene levice. Gospod Barozo, v preteklem tednu ste predstavili predlog za gospodarsko strategijo. Sem sodijo pomembni cili. E, svet je Grči naložil varčevalni program, e, ki pa e, pomika doseganje teh ciljev v območje nedosegljivega. In vi pa še nadalje ustrajate na že eh, ne, dosedaj neuspešnem paktu stabilnosti in rasti. Eh, več držav članic je podalo eh, zahtevo po Evropskem denarnem skladu oziroma ekonomskemu upravljanju. Ali boste predlog 2020 še enkrat predelali, zato da bi integrirali idejo o denarnem skladu, zato da bi se od da bi eh, začeli odmik od eh, ustrezne politike tudi na davčnem področju. Ali bodo sprejeti potrebni ukrepi eh, za to, da se preprečijo špekulacije bank do evra, banke, ki so bile pravkar rešene za davkoplačevalskim denarjem? Hvala lepa. Kar zadeva situacijo Grčije, mislimo, da je Grčija sprejela ustrezne ukrepe za zmanjšanje finančnega primankljaja hkrati pa počnemo vse, kar je potrebno, da bi zagotovili stabilnost celotnega evroobmočja. Evropska komisija sodeluje z državami članicami, želimo namreč oblikovati mehanizem, ki bi ga lahko Grčija uporabila, če bi bilo to potrebno. In tak mehanizem bi bil povezan z zelo strogimi pogoji hkrati pa želimo pripraviti koordinirano pomoč držav evroobmočja. Toliko vam lahko povem v, o Grčiji in pa o našem odgovoru, kar zadeva stabilnost evroobmočja. Predlog 2020 eh, oziroma strategija 2020 mislim, da ni potrebno te strategije spreminjati. O tem bo razpravljal Evropski svet, pa tudi Evropski parlament in veselimo se že zelo plodne razprave. Najlepša hvala. Dodatno vprašanje. Gospod predsednik, nisem popolnoma zadovoljen. Vprašanje je, da se za denarjem davkoplačevalcev špekulira eh, vizavi grški državi. Skratka, eh, šlo je tudi za nemške banke in nič se ne zgodi. Vedno se govori o tem, da se bodo sprejeli nekakšni ukrepi. Dokaj sem razočaran, da je bilo tako malo narjenega in da se ni poskušalo preprečevati to vrstnih špekulacij in da eh, ni več koncentracije na dejansko rast in premagovanje težav. Kar zadeva špekulacije, bodimo jasni, trenutne krize v Grčiji niso povzročile špekulacije. Povzročila jo je prekomerna poraba in pa nespoštovanje evropskega okvira pakta stabilnosti. Gre za prevelik primankljaj. Res pa je, da lahko špekulanti izkoristijo primankljaj te države. Hkrati pa se tukaj kaže tudi pomankanje ustreznih reform na grškem trgu. Leta 2009 je komisija pričela z izvajanjem programa za trdne gospodarske trge in Komisar Barnier je predstavil direktivo, prvo že pred poletjem, drugo bo predstavil do konca leta. Sedaj pa je potreben še nadaljn razmislek, kar zadeva posamezne prakse na finančnem področju. Ne smemo dovoliti špekulacij in prevzema velikega tveganja. Države članice morajo delovati na koordiniran način in komisija si bo natančno ogledala, ali bi bilo potrebno prepovedati povsem špekulativne poteze, hkrati pa okrepiti koordinacijo. O tem bomo razpravljali tudi znotraj G20 pa tudi v bilateralnih odnosih, predvsem z ZDA. Najlepša hvala. Nisem vas prekinil, kaj ti šlo je za zelo pomemben odgovor. Specifično vprašanje, specifičen odgovor. Nekoliko daljši je bil vaš odgovor. Niki Savela v imenu skupine Evrope svobode in demokracije. Tino Pia Fesseta. Eh, hvala, gospod predsednik. Pravzaprav ste eh, že povedali nekaj glede vprašanja, ki sem ga želela postaviti. Kot grška poslanka vas želim najprej informirati o tem, da bo Grči uspelo. Eh, to je zelo težka preizkušnja, skozi katero ta hip gre Grčija in seveda smo eh, dolžni, da polagamo račune tukaj, vendar je pa to tudi zelo dober test za to, kako disciplinirana Grčija je lahko. Gospod predsednik, eh, zelo me veseli, da ste omenili G20. To je skupina ki boste predložili temo swapov, ne plačil. Eh, Grčija je seveda storila svoje napake in zelo močno so jo prizadele tudi tržne špekulacije. Eh, Natančnejših informacij bi si še želela v tem pogledu od vas. Ali bi v okviru G20 eh, želeli podati inicijative za to, da se določijo jasna pravila glede glede eh, prodaje eh, CDS-ov. Hvala lepa. Kot sem že prej povedal, glavni problem Grčije je prevelik primankljaj. Seveda je prišlo tudi do špekulativnih napadov, ampak zato, ker se je pač pojavila priložnost. Sedaj moramo podpreti Grčijo. Grčija je predlagala zelo pomembne ukrepe, ki jih povsem podpiramo, kar zadeva širši okvir. Bomo razmislili o tem, da bi prepovedali povsem špekulativne prodaje. Pri tem pa je potrebno zagotoviti tudi dostop do zadostnih informacij o takšnih praksah in sicer znotraj G20 in tudi znotraj drugih forumov, tudi na bilateralni ravni. Pretekli teden je komisar Barnier organiziral sestanek z nacionalnimi regulatorji zato, da bi se več naučili o naravi špekulacij. Boljše moramo določiti, kako finančni trgi delujejo, kako delujejo špekulacije in ali je potrebno takšne prakse prepovedati. E, Najlepša hvala. Dodatno vprašanje. Gospod predsednik, ali obstaja kakšna časovnica za to? Rekli ste mehanizmi za boj proti špekulacijam. Ali imate morda že kakršno koli časovnico za to? Naprimer, ko gre za uh, kredite, mednarodna posojila. To sem že povedal, ampak lahko še enkrat ponovim. Komisar Barnier bo pred poletjem predlagal nekaj ukrepov glede direktive o posojilih, poleg tega pa bo do konca leta pripravil tudi druge predloge za tega področja. Mislim, da bomo na ta način omejili špekulacije in druge nevarne prakse.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 Eh, transparenca je seveda temeljna vrednota demokracije, ki se želi samo sebe spoštovati. Če vladajoči pri eh, porabi ne kontrolirajo državljani, lahko pride do atmosfere obogatitve in pohlepa. To smo na primer videli preteklo leto v Angliji. Eh, v nizozemskem tisku smo brali, da predsednik komisije za leto 2009 eh, navaja take in take vsote. To je sicer zelo smešno malo, vendar eh, to pomeni, da je treba vsak dan deklarirati 2000 evrov. Klobuk dol, gospod Barozo, ampak šalo na stran demokratična. Eh, kontrola teh deklariranih stroškov seveda ni dobra. Eh, obstaja tudi interna revizija oziroma nekaj eh, kontrolorjev, ki so bili prej izbrani. Zahtevam, da komisija gospoda Baroza prepreči opustito kulturo skrivanja in da vse deklarirane stroške javno da v internet, da si državljani to lahko pogledajo. Vašo reakcijo, prosim. Nekoliko presenečen sem nad tovrstnim komentarjem. Tukaj gre za izdatke na ravni Evropske unije, gre za potovanja predstavnikov Evropske komisije tukaj. Mislim sebe, pa tudi druge predstavnike Evropske komisije. Če to primerjate z stroški nacionalnih vlad, lahko vidite, da so naši stroški zelo nizki. Proračun letno določi proračunski organ, katerega del ste tudi vi. Kar zadeva izdatke, mislim, da so sorazmerni glede na cilje, ki smo si jih zastavili. Seveda pa smo tudi povsem pregledni in računskemu sodišču vedno predložimo vse dokumente, ki jih od nas zahteva. Najlepša hvala. Gospod predsednik. Dodatno vprašanje? Uh, hvala. Ja, gospod Barozo, rekli ste, da parlament vidi te deklarirane stroške. To je nesmisel. Vse se dogaja za zaprtimi vrati, vse poteka v tajnosti. E, gospod Barozo, če bi želeli polagati račune, potem bi morali to javno deklarirati, javno prikazovati. E, eh, Kaj ti sicer pa lahko priznate, da vse skupaj poteka v tajnosti. E, ne razumem tega, če pravite, e, da to ne drži. E, pa dajte na splet vse to. Uh, Najlepša hvala. V pravnem sistemu spoštujemo pravila. Okay, mister, mister, mister mister... Gospod predsednik Baroso vam bo odgovoril. Izvolite. V pravnem sistemu spoštujemo pravna načela. In da bi izvedli analizo namenov, to bi bilo nepravično. Ne morete očitati komisiji, da ne spoštuje načel pravne države. Vendar pa moramo razlikovati med obveznostmi Evropske komisije, kar zadeva načelo pravne države, in pa med demagoškimi načeli. Evropska komisija, Evropski parlament, evropske inštitucije nasplošno imajo najvišje standarde, kar zadeva preglednost. Zaradi tega ne sprejemam takšnega populističnega, demagoškega kritiziranja. Za odpovedi v ten sposob skončili. Najlepša hvala predsednik komisije za vaše odgovore. Zaključili smo s prvim krogom vprašanj predsedniku komisije. Gre za vprašanje splošne narave, sedaj pa se bomo osredotočili na eno temo in sicer gre za izvajanje nove pogodbe in za spoštovanje temeljnih pravic. Prvi bo Alf Svensson. Za eno minuto, prosim. Tak, ja, ja, opasim, te... Hvala, gospod predsednik. Upam, da se ne bom odmaknil od eh, vprašanj, ki naj bi bila postavljena. Prepričan sem, da se z gospodom Barozom strinjava glede ugotovitve, eh, da temeljne pravice v EU in tudi izven tega predstavljajo nekaj, kar je najpomembnejše. EU eh, e razvojno sodeluje z Eritrejo in od leta 2009 do 2013 je predviden velik znesek ne pričakujem, eh, da gospod Barozo natančno ve, čemu bo namenjen ta denar, ampak gospod Barozo bi morda lahko nekaj eh, povedal o svojem stališču do države Eritreje, kajti pogostokrat je tako, da se Eritreje ne omenja, ko govorimo o totalitarnih režimih. Omenjajo se drugi, ne pa Eritreje. In zato me zanima mnenje eh, gospoda Baroza o Eritreji. Hvala. Um, najlepša hvala. Hvala lepa da ste dejali, da komisija brani temeljne svoboščine in temeljne pravice in sicer ne le znotraj Evropske unije, ampak tudi v mednarodnih odnosih. To pomeni, da lahko imamo odnose le z državami, ki temeljne pravice spoštujejo. Nažalost pa je na svetu veliko držav, ki temeljnih pravic ne spoštujejo. Kljub temu pa moramo s temi državami ohraniti odnose. Primer Eritreje nas skrbi predvsem kar zadeva situacijo na področju spoštovanja temeljnih pravic. Glede na nekatere komentarje, država v Eritreji pravzaprav sploh ne obstaja in oblast pravzaprav ne more izvajati prave eh, demokratične vlade. Torej, skušamo pomagati v vseh državah, kjer se lahko pojavljajo problemi v povezavi z temeljnimi svoboščinami. Naslednji, prosim, v kontekstu te razprave bi vas rad opozoril na naprave za skeniranje na evropskih letališčih eno izmed načel Evropske unije je varstvo zdravja državljanov Evrope. Zaradi tega ne smemo dovoliti, da bi zaradi nekega euforičnega občutka varnosti enostavno opustili načelo zasebnosti. Mislim, da je vprašanje skenerjev na letališčih podobno vprašanju nove pandemije gripe. Veliko sredstev smo vložili v cepiva, ki jih pravzaprav nismo potrebovali. In mislim, da danes želimo na vsak način uporabljati naprave za skeniranje telesa. Zanima me, ali ste za ali proti, gospod Barosa. Bom za, če se bodo države članice strinjale kajti to bi pomenilo normalizacijo, kar zadeva varnost na naših letališčih. Sedaj je situacija takšna, da nekatere države uvajajo naprave za skeniranje telesa, na letališčih druge pa ne. Evropska komisija je pred nekaj časa predlagala naprave za skeniranje telesa, vendar je bil ta predlog zavrnjen. Vemo, da se pojavljajo določene skrbi, vendar pa mislim, da potrebujemo skupen pristop, kar zadeva uvedbo varnostnih naprav na evropskih letališčih. Sicer lahko prihaja do diskriminacije, kar zadeva varnost na naših letališčih. E, dziękuję. E, pan Terek. Najlepša hvala, gospod Terek Vogel. The treaty respects the rights of pogodba spoštuje pristojnosti lokalnih oblasti in pa regij po Evropi. To je pomemben faktor tudi, ko boste razpravljali o prihodnosti kohezijske politike. Ali nam lahko, prosim, poveste, ko boste začeli razpravo o petem kohezijskem programu, ali boste imeli razprave z regijami in lokalnimi oblastmi ter seveda z tem parlamentom? Tukaj ne gre za temeljne svoboščine, ampak seveda bomo o tem razpravljali z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Socialna, gospodarska in pa ozemeljska kohezija je cilj Evropske unije v strategiji EU 2020, ki sem jo predstavil pred kratkim. Smo obljubili, da bo komisija to postavila v središče svojih predlogov. Poleg tega želimo kohezijo vključiti vse bodoče predloge. Omenil sem tudi že dokument na to temo, poleg tega pa sem dejal, da se bo potrebno posvetovati tudi z odborom regi. Najlepša hvala, Katrin Stiller. Thank you, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa predsednik komisije. Rada bi zastavila vprašanje v primerjavi z temeljnimi svoboščinami. Pred kratkim sem obiskala šolo na škotskem in moje vprašanje se nekako nanaša na Eritrejo. Namreč Z mano je stopil v stik moški, katerega družina je bila žrtev eh, preganjanja zaradi tega, ker so katoliške vere v Eritreji. Zbežali so na Škotsko in hčerka Rima bi sedaj naj bila izgnana nazaj v Italijo in potem v Eritrejo. Radi bi poskrbeli za pomoč in eh, radi bi omogočili, da bi eh, ta punca ostala v oskrbi eh, škotske družine. Kaj lahko komisija stori, da bi zaščitila temeljne pravice Rime? Oprostite, ampak ne poznam tega specifičnega primera na škotskem. In V politični razpravi ne morete pričakovati od predsednika komisije, če tudi je predvsej delaven, da bo poznal vse primere, ki so izjemno občutljivi in izjemno resni. Ne moremo poznati vseh primerov, ki se dogajajo po Evropi. Seveda lahko izrazim svojo zaskrbljenost, solidarnost. Solidarni smo z vsemi, katerih temeljne pravice so kršene, vendar pa tukaj nimam nobenih specifičnih informacij na to temo. Najlepša hvala, gospa Alfano. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu skupine ALDE. 5. marca je predsednik Italijanske republike Napoletano sprejel dekret, ki omogoča da se v času volilne kampanje spremenijo pravila. In Napoletano je na svoji spletni strani napisal, da je, da bo pripravljen ustrezen predlog tudi znotraj oziroma z pomočjo ministrov. Vendar pa je v členu 67 zapisano, da predsednik Italijanske republike ne more spreminjati zakonov in dekretov. Čampi meni, da gre tukaj za kršitev našega demokratičnega sistema. Ta dekret je spremenil pravila znotraj volilne kampanje. Najlepša hvala, predsednik prekinja govornico. Zanima me, Zakaj? Se ta parlament vedno odzove na kršitve v drugih državah? Oprostite, eno minuto imate za vprašanje, pravi predsednik. Prosim, da se tega držite. To je zelo pomembno. Madame,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 Če sem vas pravilno razumel, gre za problem eh, italijanske notranje politike. No, morda ima to seveda lahko vpliv na pravno državo, ampak eh, Evropska komisija se ne more mešati v notranje politične spore. Hvala. Najlepša hvala. Ulrike Lunaček. Ja, Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik Barozo, listina temeljnih pravic je do sedaj edini mednarodni dokument, ki prepoveduje diskriminacijo glede spolne usmerjenosti. Eh, drugi, tudi drugot po svetu, so ponosni, da je Evropi to uspelo, ker bi si isto želeli zase. Problem, ki ga imamo v EU, je, da Velika Britanija, Poljska in Češka listine ne smatrajo za del evropske zakonodaje njihove evropske zakonodaje. Zato me zanima, kaj bo storila komisija, kaj boste eh, storili vi, eh, da boste eh, zagotovili temeljne pravice teh drugače spolno usmerjenih oseb po vsot in da ne bo prihajalo do diskriminacije na področju zaposlovanja. Tam že imamo ustrezno direktivo, ampak da se tega tudi drugot ne bo akceptiralo in da bodo ljudje lahko brez strahu izražali svoje ljubezenske naklonjenosti. Hvala. Mr. President. Dve vprašanji ste zastavili, če lahko odgovorim v eni minuti. Veste, da je komisija predlagana na področju diskriminacije na podlagi spolne eh, usmerjenosti direktivo za boj proti diskriminaciji zaradi katerekoli spolne usmerjenosti. evropska zakonodaja in tudi nacionalna zakonodaja mora spoštovati prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti. To je tudi zapisano v listini za temeljne pravice glede Polske in Združne kraljestva. Protokol te listine piše, da listina ne razširi pristojnosti sodišča, Evropskega sodišča ali pa katerega koli sodišča na Polskem ali zrune kraljestva in ne dovoljuje nobenih dejanj, ki bi bili v nasprotju s tem, kar piše v listini za temeljne pravice. Videli bomo, kako bo delovalo Evropsko sodišče in kako bo razsodilo v primeru tolmačenja protokola v teh dveh državah članicah. Gospod Cox, gospod predsednik, veliko držav članic ima listino temeljnih svoboščin, zelo malo pa jih zaščiti. Kakšna je struktura zaščite državljanov? Bolj pomembno je, kako se to odraža v praksi. V Združenem kraljestvu bomo imeli splošne volitve v treh mesecih, čez tri mesece. Če bo konservativna stranka izvoljena, bo zamenjala listina temeljnih soboščin z drugo listino in eh, to pomeni, da listina Združenih narodov ne bo več veljala v Združenem eh, kraljestvu. Kaj bo storila Evropska komisija, da bo konvencija sveta Evrope veljala tudi v tej državi članici? Kako boste zagotovili, da Evropska unija ne bo posegla v pravico Združene kraljestva do optav, tako gre za to listino? Najlepša hvala, izvolite. Deloma sem že odgovoril na to vprašanje, ko sem eh, odgovarjal na prejšnjo vprašanje. Združeno kraljestvo in tudi druge države imajo protokol v zvezi z listino temeljnih oboščin. So, eh, O tem smo se pogajali in eh, sprejeli smo pogodbo, ki to priznava. Seveda bi raje videl, da vse države članice sprejmejo listino temeljnih soboščin, kaj ti mislim, da je ta listina pravi kompas za vse bistvene politike Evropske unije. Imeli bomo tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in to bo dopisano dopolnilo sistem Evropske unije glede temeljnih soboščin. Seveda spoštujem demokracijo v Združenem kraljestvu in pravno državo. Je ena od držav, ki je najbolj prispevala v zadnjih stoletjih razvoju demokracije. Zato sem zelo razočaran, da se Združeno kraljestvo noče pridružiti vsem ostalim državam k tej listini. Ne samo zaradi človekov pravic, ampak tudi kot evropski projekt. Najlepša hvala, gospa Ilda Figueredo gospod predsednik gospod predsednik komisije pravilno ste poudarili da pravice žensk niso le pravica do življenja ampak tudi pravica do zdravja. In pravica do dostojnega življenja sta človekovi pravici, ki jih podpira Evropska unija. In glede pa na enakopravnost in neenakosti, ki še vedno obstajajo in ki se še poglabljajo, vključujoč eh, tudi vrzel med plačo, med spoloma in pa negotova delovna mesta, zaradi katere trpijo predvsem ženske, ni dovolj, da govorimo samo o listini temeljni saboščini, da z njo delujemo reklamo, kajti omemba pravi ženske v tej listini je zelo malo omenjena. Razpravo smo imeli tudi o pravicah žensk in tudi tudi takšne razprave ni dovolj. Zanima me, če bo Evropska komisija dala prednost temu vprašanju in to s konkretnimi ukrepi. Naprimer s tem, da bi izdelali strategijo za doseganje enakopravnosti. V Evropskem parlamentu bomo izdelali poročilo na to um, temo. Prejšnji teden sem skupaj s komisarko Redingovo predstavil dokument o tem vprašanju. Tam smo povdarili naš namen dela na tem področju. V tem dokumentu smo vključili tudi spremljanje v obliki strategije za doseganje enakopravnosti in enakosti. Torej, komisija bo delovala v tem okviru. Želimo doseči seveda večjo enakost med spoloma na tistih področjih, ki ste jih že omenila. res je pomembno, da zagotovimo takšno enakost. Pismo smo objavili tudi zato, ker je bila obletnica konference v Pekingu. Temu so se pridružile tudi bližne skupine v Evropskem parlamentu. Jutri se bomo znova sestali s poslanci to ne bo prvič. Prvi lani smo se sestali za to, da bi govorili o teh vprašanjih. Gospod Barosa, rad bi zastavil vprašanje v zvezi s finančno situacijo v Grčiji. 122. člen Lizbonske pogodbe se je prvič uporabil za to, da bi upeljali strukturne reforme v tej državi. Državljani Grčije pa so se znašli v težki situaciji, kajti postalo je jasno, da um, Evropska unija odloča v tej državi, ne pa izvoljena vlada. Mislite, da boste rešili finančno situacijo um, skupaj z grško vlado? Če ukrepi ne bodo delovali, boste imeli načrt B, bo Grčija zapustila evro območje, boste poslali vaše uradnike tudi v druge države, ki doživljajo finančne, eh, težke finančne situacije, naprimer Španijo, Portugalsko in Italijo. Najlepša hvala. Rad bi vam razložil, da gre za temo izvajanje Lizbonske pogodbe in spoštovanje temeljnih svoboščin prosim, da se držite te teme. Želite odgovoriti na to vprašanje? Vedno sem pripravljen na vprašanja poslance Evropskega parlamenta, gospod predsednik. Vaše vprašanje izhaja iz predpostavke, ki ni pravilna. Priznavate, da je Grčija ima težave. Imamo države izven evroobmoča, ki doživljajo podobno situacijo. V nekaterih primerjih je situacija še bolj resna. Naj omenim zelo resno situacijo na Islandiji, ki si želi pridružiti Evropski uniji. Ni prav, da mislite, da so težave Grčije tiste, ki izhajajo iz tega, da je Grčija članica evroobmočja. E-Grčija ni spoštovala pravil in kriterijev in zaradi tega se je znašla v težki situaciji in seveda zaradi tega mora sprejeti težke reforme. Najlepša hvala, gospod Mölcer. Herr Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik komisije, dovolite mi vprašanje v zvezi z problemom hrambe podatkov. Eh, nemško ustavno sodišče je generalno hrambo vseh telekomunikacijskih podjetij eh, na začetku eh, meseca razglasila za nično. Eh, ker gre za nekontrolirano hrambo oziroma dostop do podatkov in to ni skladno s temeljnim pravicami. Tu v parlamentu smo slišali jasni ne v povezavi z svojim sporazumom. Eh, tudi eh, Evropska direktiva o hrambi podatkov bo po mojem mnenju Eh, morala biti merjena v skladu s katalogom eh, temeljnih pravic v pogodbi. Ali komisija namerava opraviti nekakšno preverjanje, revizijo, eh, ali je katalog korektn v zvezi z ohranjenjem podatkov. Zaščita zasebnih podatkov je temeljna soboščina, ki je zapisana v 8. členu Lizbonske pogodbe. S to Lizbonsko pogodbo lahko zagotovimo zaščito zasebnih podatkov, osebnih podatkov. To je zelo pomembno, da zaščitimo naše državljane in da imamo enak pristop pri vseh procesih za predelavo podatkov. S postopkom so odločanja pa bo sodeloval tudi Evropski parlament, ker to velja tudi za tretji steber temeljne soboščine moramo zaščititi tudi, ko osebni podatki zapustijo Evropsko unijo. Sporazum med Evropsko unijo in ZDA o zaščiti osebnih podatkov bo zelo pomemben in zauzemamo se za to. Posvetujemo se za to, da bi zagotovili transparenco in pa vključenost vseh zainteresiranih in državljanov. Komisija bo pripravila osnutek predlo predloga za to, da bomo dobili um, privolitev Evropskega parlamenta v sporozum ZDA. Baronica Sarah Latford, gospod predsednik. V zadnjih desetih letih je mednarodno sodelovanje na področju boja proti terorizmu postalo težje zaradi vprašanja o človekovih pravicah tudi zaradi praks ameriške administracije. Upam, da je tega sedaj konec z Obamovo oblastjo. Vendar pa izven sodni, aret, sodne aretacije še vedno obstajajo, kljub temu, da je Guantanamo zaprt. Projekti izmenjave podatkov za Ameriko je zato postalo še toliko bolj vprašljivo. Kaj boste storili? da boste zagotovili strani ameriške administracije eh, pravično sojenje in da bomo imeli mi tudi dostop do teh podatkov. Sedaj v tem trenutku ni nobenega sporozuma, ki bi prepečeval kratenje človekovih pravic, ko gre za boj proti terorizmu. Evropska unija, če se pravilno spomnim, je bila prva, ki je odprla to vprašanje in to z bivšim ameriškim predsednikom v zvezi s tem, da je treba spoštovati človekove pravice in vladavino prava, tudi ko gre za boj proti um, terorizmu v okviru razprav o Guantanamo. Tudi predsednik vlade Avstrije Šusel je odprl to vprašanje. To je bil vedno del dialoga z našimi ameriškimi sogovorniki. Lahko vam zagotovim, da bo to vprašanje vedno prednostnega pomena v zvezi z zaščito podatkov. Mislim, da bi morali sodelovati z ZDA za okvir, to sem že omenil v prejšnjem odgovoru, istočasno pa potrebujemo okvir za boj proti terorizmu. Vprašanje je, kako zagotoviti pravo pot, da bomo zadostili eh, obema vprašanjima, torej svobodo in človekove pravice in pa varnost, kajti brez varnosti svobode ni. Gospa Lena Kolarska-Babinska, eno minuto imate na voljo. One of the key issues Eno ključnih vprašanj v Lizbonski pogodbi je povečana vloga Evropske unije v svetu. S to novo okrepljeno zunanjo politiko moramo biti bolj aktivni v Evropski uniji pri spodbujanju in zagovarjanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v tretjih državah. Moje vprašanje so naslednje. Kaj nameravate storiti z gospod Eštonovo za to, da bi okrepili spodbujanje politič, po, demokracije in politike za spodbujanje demokracije? Boste ste podprli več eh, sredstev za inštrument za demokracijo in človekov pravic v prihodnjem proračunu. Človekove pravice vedno mm, ostajajo v ozadju v naših dialogih. Mislim, da moramo nam eh, mm, mm, za to porabiti več časa in sredstev, da bomo resnično spodbojili spoštovanje človekovih pravic po svetu. Rada bi slišala vaše mnenje o tem. Hvala. The provision of the treaty imamo določbo v Lizbonski pogodbi za spodbojanje človekovih pravic. Mi smo že sprejeli zelo veliko inštrumentov na tem področju in s temi smernicami Evropska unija že ima zelo veliko dejavnosti za to, da opazujemo, kakšne situacije človekovih pravic. Tudi sam sem že odprl vprašanje človekovih pravic na vrhovih z drugimi državami, s tretjimi državami. Pred kratkim smo to storili tudi, ko smo se srečali z Marokom. Tam smo omenili spoštovanje človekovih pravic na vrhu, ki smo ga imeli prejšnji teden. Evropska unija je vzpostavila 40 dialogov na področju človekov pravic z našimi sogovorniki, kar predstavlja forum za poglobljene razprave na tem področju. Vprašanje človekovih pravic v Evropski komisiji obsega um, zelo obsežno količino sredstev, približno 150 milijonov evrov na leto in vključujemo klauzulo spoštovanja človekovih pravic v vse sporozume, ki jih sprejemamo s tretjimi državami. Simon Busutil. Najlepša hvala, gospod Simon Busutil. Um, uh, gospod predsednik, od ena od temeljnih soboščin je svobodno gibanje. Sedaj pa v luči konflikta med Švico in Libijo imamo kar na stotine evropskih državljanov, ki ne morejo vstopiti v Libijo. Kaj bo storila Evropska komisija za rešitev tega problema? Je to sprejemljivo, da ena država kot je Švica sprejme enostransko odločitev, ki zadeva vse državljane v območju Schengena, še posebej tistih državljanov, ki želijo delati v Libiji. To vprašanje nas zelo skrbi. Komisarka Malmström je že omenila vprašanje zaprtja vstopa za državljane šengenskega območja v Libijo kot nedopusten ukrep. Gre za vprašanje med Libijo in Evropsko unijo. Že poteka diplomatska pogajanja za iskanje te rešitve. Zunani ministri in ministri za pravosodje so o tem govorili 21. in 25. februarja in seveda smo še okrepili naša diplomatska prizadevanja. Dialog mora ostati odprt in seveda se moramo potruditi, da bomo razumeli stališče obeh strani, zato da bi čim prej našli rešitev. Gospod Ole Ludvikson. Eh, hvala, gospod predsednik. Eh, za ratifica, ratifikacijo Lizbonske pogodbe se je spoštovanje temeljnih eh, pravic eh, okrepilo. Evropsko sodišče je svojo sodbo preteklo leto pokazalo, eh, da je potrebno še okrepiti pravice sindikatov in delavcev. Imamo primere Laval, Viking in tako naprej. Evropsko sodišče je pravice delavcev vedno znova spodkopavalo in je onemogočalo sindikatom, da poskrbijo za to, da bi vsi eh, delavci imeli enake delovne pogoje in da bi bili za to enako plačani, ne glede na to, ali prihajajo iz tujine ali iz uh, okvirov skupnosti. Uh, Barozo je pred ponovno izvolitvijo tu v tej dvorani dal nekaj obljub in sedaj imam naslednje vprašanje za vas, gospod Barozo. Kdaj lahko pričakujemo, da bo komisija predložila zakonodajni predlog za rešitev tega problema, eh, ki je nastal na osnovi odločb Evropskega sodišča? Ali lahko navedete datum? Um, Ko so te sobe postale javne, smo izrazili stališče. Izrazim svoje lastno stališče in pa tudi komisar Špidla je to storil. Te razsodbe ne more postaviti pod vprašaj um, temeljih soboščin, kot je pravica do stavk, pravica do zbiranja v sindikatih in pa spoštovanje mehanizmov na področju za poslovanje. Pripravljamo predloge za reševanje teh vprašanj. Konkretnih datumov vam ne morem podati, ker tega vprašanja nisem pričakoval. Vendar pa, kot sem že dejal, pri imenovanju komisije gre za vprašanje, o katerem bomo kmalo eh, delali. Gospod Bogoslav Liberacki. Najlepša hvala, gospod predsednik. temeljne soboščine, nova pogodba in zunanja dejanja. V skladu z odborom za nadzor proračuna imamo 43 pomankljivih finančnih transakcij. kako bomo z Lizbonsko pogodbo zmanjšali število napak v proračunu in pri izvajanju proračuna. Gre za 43 odstotkov, gre za vzorec, da vidimo, koliko je teh napak. Kot veste, že leta delamo za zmanjšanje finančnih napak v računih Evropske unije. Veliko teh napak je prišlo zaradi izvajanj v državah članicah evropskih programov. Računsko sodišče je pred kratkim priznalo, da je bil storjen velik napredek. To je zelo pozitivno, vendar pa ne smemo ostati križem rok in se še potruditi, da bi odpravili nadaljne napake pri izvajanju evropskih programov še zadnji. Gospod Kasaka. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, pogodba govori o tem, kako bi zaščitili temeljne soboščine. Tiste države, ki želijo postati članica Evropske unije, morajo spoštovati naše kriterije, tako kot je to storila Malta in tudi druge države, ki so postale članice. Kar zadeva Turčijo. Mislite, gospod predsednik, da mora Turčija storiti na področju temelj soboščin še veliko več in kaj bo storila komisija, da Turčija preden stori tisto, kar zahtevamo in preden se gospodarsko opomore, zagotovi, da se spoštuje temelj soboščin? temeljne svoščine obstajajo. Ne bomo rekli, da jih ni. Turčija je naredila velik napredek na področju vladavine prava. Kriterij spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin je še vedno eden od evropskih kriterijev. In ravno na tem področju delamo s Turčijo že nekaj let, zaradi tega, ker je Turčija država kandidatka. Evropska komisija upravi vsako leto poročilo o napredku in eh, seveda se tam okvarjamo tudi z vprašanjem temeljnih soboščin. Turčija si zelo prizadeva za napredek na tem področju. Pogajanja za pristop Turčije je prava pot za to, da Turčija naredi še večji napredek na področju temi soboščin in nasplošno na področju demokracije in vladavine prava. Najlepša hvala, gospod predsednik, za zanimivo razpravo. Šlo je že za četrto sejo vprašanja predsedniku komisije in naslednjič. Eh, bomo imeli takšen čas za vprašanja čez en mesec na prenan zasedanje. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka je podnebna politika. The point of order. Signora Presidente, e gospa predsedojoča, pred kratkim smo v tej dvorani slišali obtožbe zoper italijanskega predsednika republike. Mislim, da ne bi smeli dovoliti, da se tukaj obravnavajo nacionalne zadeve, še prav posebej, ko gre za institucionalne in politične zadeve velikega pomena. Naj vas spomnim, da republika, italijanska republika ni na prodaj in da je predsednik italijanske republike varuh italijanske ustave. V imenu stranke Partito Demokratiko in v imenu socialistov in demokratov pozivam predsedstvo, da bolj strogo nadzoruje teme, ki se obravnavajo v razpravi in pa da bolj nadzoruje prispevke. Žal mi je, da predsednik Buzek ni posredoval, ko je šlo za napad na predsednika Italijanske republike, ki je pred slabim tednom obiskal Evropski parlament. Hvala lepa. Ähm, Prisrčna hvala tako za vaše pripombe eh, kot izvajanje. Vse to bo izčrpno zabeleženo v zapisniku. Sedaj pa bom eh, seveda poskušala zadostiti vašim zahtevkom v delu, ki sledi. Spoštovane kolegice in kolegi, naslednja točka.